afternoon again to everybody. I open the afternoon. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Začenjamo s popovdanskim delom naše seje. Začeli bomo z izmenjavo stališč z predsednico sveta Julian Bogner Štraus. Z njo bomo izmenjavali mnenja o prednostnih nalogah avstrijskega predsedstva. Avstrija je, predsedovala, je začela predsedovati Evropski uniji 1. julija. Imamo pa še sporočilo tolmačev. Danes teče že 36. dan delovnega spora zaradi enostranske uvedbe nepravičnih in neuravnoteženih delovnih pogojev. Obveščamo vas, da bomo za to zadelom končali točno ob predvidenem času konca seje. Hvala za razumevanje. Of... Konec poročila tolmačev. Torej, gospa Bogerstraus je že imela nekaj izkušenj v evropskih institucijah, pozna naše postopke. Sedaj pa ji dajem besedo za to, da bo lahko predstavila svoje prednostne naloge besedo dobite za 10-15 minut, potem pa bomo imeli še krok vprašanj in odgovorov članov odbora regij, začenši z koordinatorji. Izvolite, gospa ministrica. So, herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende. Najlepša hvala, spoštovana predsednica odbora, gospa Mihajlova, spoštovani podpredsedniki, koordinatorji in koordinatorice, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, dame in gospodje. Najprej naj povem, da sem bila doslej aktivna v avstrijskem parlamentu, kolegica Köstinger, eh, ki jo danes tu nadomeščam, je bila dolgo poslanka tu v Evropskem parlamentu in ima tudi veliko izkušenj na tem področju. No, sama sem eh, trenutno v Avstriji ministrica pristojna za eh, ženske, družino in mladino. In zato bom danes tu v imenu ministrice Kustengreve predstavila prioritete avstrijskega predsedstva. Prosila me je, da vam tudi prenesem njene prisrčne pozdrave. V nedeljo je rodila sina in eh, družini gre zelo dobro. Es wird Sie vermutlich nicht überraschen, dass der Schwerpunkt der österreichischen Verjetno vas ne bo presenetilo, da je v okviru kohezijske eh, politike o razpravi o zakonodajnih predlogih za obdobje po letu 2020 ena od prioritet za avstrijsko predsedstvo. Gre za elementarno vlogo te politike v krepitvi gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije v Evropski uniji in eh, predlagani delež skoraj da ene tretjine skupnega evropskega proračuna za obdobje 2021-2027 za to področje predstavlja dejstvo, ki kaže, da je kohezijska politika ena od osrednjih politik Evropske unije v prihodnje. Kohezijska politika je izraz naših vrednot in naše solidarnosti, ki jo eh, živimo države članice. Številni projekti v vseh državah članicah in eh, regijah se kažejo na licu mesta in na ta način Evropska unija in evropski projekti postanejo neposredno otipljivi za naše državljane na, ter, na terenu. To je pomembna razsežnost političnih orodij, ki jih ima na voljo Evropska unija. Glede na to, da se vse bolj osredotočamo na konjunkturne dejavnike, kot so infrastruktura, inovacije in kompetence, imajo ti skladi pomemben vpliv v smislu blažitve učinkov gospodarske krize v preteklih letih in prav tako nudijo podporo novim rešitvam za nove izzive. Okvirni pogoji za kohezijske inštrumente v vseh državah članicah so za nas prvovrstnega interesa. Zato avstrijsko predsedstvo namerava aktivno prispevati k delu številnih eh, skupin in seveda tudi računa na intenzivne pogajanja na ravni sveta. Po fazi reševanja odprtih vprašanj na začetku našega predsedstva računamo, da bomo na to lahko dali podarek vsem tistim vidikom, ki so ključni za to, da pravočasno pripravimo tudi naslednje korake. Kaj ti zakasnitev začetka, kot smo ga doživeli že v preteklosti, je nekaj, čemu se moramo vsekakor ogniti. Pogajanja o poenostavitvi izvajanja projektov in eh, nadzora nad izvajanjem projekti so ključnega pomena. Določeni predlogi gredo že v pravo smer in eh, računamo na to, da bomo lahko zagotovili pravočasno in učinkovito izvrševanje evropskega proračuna na tem področju. Poenostavitev je nekaj, kar zahtevamo vsi, še posebej, kar zadeva poenostavitve za upravičence in pa tudi za upravljalne organe. Tu se je izkazalo, da je cilj izboljšanih okvirnih pogojev za učinkovito izvajanje kohezijskih eh, skladov nekaj, kar je treba spremljati dele na, tehni, na tehnični ravni, temveč to predstavlja tudi osrednjo tehnično plat te reforme. Pri izvajanju evropskih podpornih programov je pomembno podkrepiti subsidijarnost. Na tem mestu bi Evropskemu parlamentu in članom odbora Regi ter še posebej vsem poročevalkam in poročevalcem izrazila zahvalo za upravljeno delo, eh, ki vas še čaka. Vaša priporočila za učinkovito in poenostavljeno kohezijsko politiko v smislu izvajanja, bodo predstavljale vsekakor zanimiv in eh, pomemben tema za našo nadaljno razpravo. Naš cilj je, da čim prej identificiramo točke, kjer smo si enotni, da na ta način lahko učinkovito prispevamo k doseganju rezultatov. Dame in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci, Cilj našega predsedstva je, da v pogajanjih v svetu zagotovimo čim večji napredek, če tudi moramo verjeti, da bo ta napredek odvisen od napredka okrog pogajanj glede večletnega finančnega okvirja. Zavedamo se, da je vprašanje ustreznega obsega sredstev, eh, kriterijev za porazdelitev sredstev, eh, dvig nacionalnih prispevkov in podobna vprašanja nekaj, kar bo zahtevalo pripravljenost na kompromis vseh držav članic in institucij vključenih v ta pogajanja. Ne na zadnje bo ravno primarno od te pripravljenosti na kompromis odvisno, ali bomo lahko dosegli ambiciozen cilj, ki ga zasleduje tudi parlament, da se nam reče čim prej dogovorimo o celotnem svežnju. Na vas na tem mestu tudi obvestim, da je na politični ravni svet za splošne zadeve, namenjen informaciji in izmenjavi informacij med ministri pristojnimi za kohezijsko politiko in eh, zasedanje predvideno konec novembra. Spoštovane dame in gospodje, poleg eh, procesov, ki potekajo na ravni sveta, želimo zagotoviti tudi kontinuiteto v procesih, ki tečejo med državami, eh, kar zadeva teritorijalno agendo in urbano agendo. Potrebno je opraviti vsebinsko razpravo glede evropskih vprašanj povezanih z tematiko mest in to se nam zdi vsekakor nekaj, kar velja nadaljevati. V okviru našega predsedstva bomo v tem kontekstu poudarek dali učinkovitemu vodenju, izvajanju teh evropskih procesov. Poseben seminar na ravni generalnih direktorjev je predviden vsebno 13. novembra na Dunaju. Povezava med eh, teritorijalnimi in mestnimi razsežnostmi kohezijske politike bo prav tako tema na tem seminarju. Spoštovane poslanke in poslanci, tekom našega predsedovanja EU bomo stavili vse na to, da okvirne pogoje za učinkovito trajnostno kohezijsko politiko določimo v čim večji meri. Razprava o zakonodajnih predlogih bo potekala na vseh ravneh v svetu in tu pričakujemo tudi tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom in eh, vsemi ostalimi partnerji. V naslednjih eh, šestih mesecih bomo mi gonilna sila za kohezijo v Evropski uniji in zato seveda računamo tudi na to, da bomo pri vaših koordinatorjih eh, in pri naših koordinatorjih računali na ulogo graditeljev mostov. Zato smo prepričani, da nam bo to skupaj z našimi evropskimi partnerji tudi uspelo. Kot eh, znak moči in krepitve evropske demokracije eh, vidimo tudi pomembno ulogo Evropskega parlamenta kot zakonodajalca. Evropski parlament predstavlja so odločanje v imenu 500 milijonov evropskih državljanov na ravni evropske politike. Za zvezdno ministrico Elizabeth Köstinger, ki je tudi sama že bila članica tega visokega zbora, imate nedvomno pred seboj sogovornika, ki se popolnoma zaveda osrednjega pomena Evropskega parlamenta in sama bom v naslednjih dveh mesecih, ko nadomeščam, poskušala to tudi v polni meri upoštevati. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in eh, sem pripravljena na izmenjavo eh, mnen z vami na vprašanja, ki bom seveda skušala kolikor eh, le lahko tudi odgovoriti kot ministrica, ki ne domeščam ministrico Elizabet Kostinger. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica. Sedaj lahko začnemo z vprašanji in sicer najprej koordinatorji, gospod Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. What a good news you brought. Ja, hvala lepa, hvala. Kakšne dobre novice glede sina. Kako pa mu je ime? Lorenz Johannes. Ja, dve dobri krščanski imeni. No, vsekakor prenesite ji najlepše želje nas vseh tu. No, zdaj, ko je ta rezultat tu, mislim, da so vsi zelo veseli in upamo, da je vsi zelo veseli da bodo stvari potekale tako, kot si vsi želijo. Ja, glede vašega predsedovanja, prevzemate po bolgarskem predsedstvu in uh, veliko zadev teče že v utečenem tempu. Uh, kar nekaj splošnih uredb e, je že v pripravi, tudi kar je večetni finančni okvir, uh, je na to temo zapisanih nekaj stavkov v vašem delovnem programu, da nameravate pospešiti delo na tem področju in da se zauzemate za hiter, učinkovit napredek glede pogajalskega svežnja. No in tu seveda lahko rečemo, da utegne priti do sestanka novembra. Sam sem si prebral teh 40 strani aktivnosti in nisem ravno videl prav veliko omembe kohezije, iskreno povedano. Nam lahko poveste kaj več temu zvezi? Gre tu za neformalno ministersko zasedanje o koheziji ali gre za neko širšo zgodbo? Omenili ste zasedanje sveta ministrov za splošne zadeve. Togoletna tradicija našega odbora je, da sodelujemo na takšnih eh, aktivnostih in eh, vsako predsedstvo nas uh, vedno povabi na takšna srečanja, kjer izmenjujemo stališča, tudi v Sofiji smo imeli naprimer, zelo uspešen sestanek na to temo. Torej, ali ste lahko bolj konkretni s tem v zvezi? Zdaj sem slišal za datum 13. november in zanima me zdaj, kakšno je bilo stališče eh, parlamenta. Se ste spraševali, torej mi smo, ja, parlament kot celota. No. In potem še nasplošno, nam lahko poveste, kaj glede alpske strategije. Regions. And uh, maybe you could... Torej, makroregije so, so tema, ki nas tudi zanima. In potem še zadnja zadeva. V četrtek in petek prejšnji teden sem bil na zasedanju v Innsbrucku na tednu inovativnih regij in tam smo videli, da v, v Avstriji in, in sosednjih regijah vidimo veliko podarka na zagonskih podjetjih, na inovativnih podjetjih, zelena ekonomija, eh, imate tudi center kvantnega računalništva v Innsbrucku, eh, to je res eh, pa pomemben paradni kon, ampak poanta je, da je tudi Evropa sicer dala nekaj denarja za dvora 2020, ampak podjetja ne sodelujejo. To je ključno. Če to primerjamo zdaj z Izraelom, Kitajsko, ZDA, vidimo, da smo mi le kapljica v morju. Tako da z nekaj več koncentracije lahko storili več. Na področju regionalne politike se, so, se osredotočamo na pametno specializacijo. Naj v, tisti, ki so vodilni, dobijo podporo, eh, naj se omogoči tudi to, da jim drugi sledijo. Morda nam lahko podate kakšen upogled v to vašo filozofijo. Vsekakor pa je dejstvo, da vaš delovni program ne daje podarka kohezijski politiki in eh, zato me zanima, ali nas čaka kakšno presenečenje v obliki povabila parlamentu. Hvala, gospod Van Nistelrooy, koordinator skupine ELS, zdaj pa gospa Krejl kot koordinatorica skupine SD. Hvala, gospa ministrica, veseli me, da se danes lahko uh, osebno spoznamo. Seveda ste upravičeno omenili, da je kohezijska politika eno pomembnih delovnih področji. Parlament se je odločil, da bo delal kar se da hitro, ne da bi s tem trpela kakovost tega dela, ampak naš časovni načrt je nekako zastavljen tako, da bi morda že konec leta lahko zaključili in da bi še letos opravili ta ali oni trialog. Ali je predsedstvo, oziroma kako vi to ocenjujete, ali je predsedstvo morda v položaju, da že decembra kaj takšnega sproži, imate mandat ali pa v bistvu se bomo samo nekako vrteli okrog vroče kaše, kaj ti? E, eh, mislim, da bi bilo vendarle koristno vedeti, ali predsedstvo je pripravljeno dejansko že začeti z resničnimi trialogi. Dovolite mi še eno vprašanje. Verjetno niste kar tako govorili o večetnem finančnem okviru, dejstvo je, da brez tega ne moramo sploh govoriti o kakšnih eh, uredbah okrog kohezijske politike, ampak spomnim se, da je Avstrija zelo odločno povedala, da Avstrija sicer želi več denarja, ne bi pa rada več plačevala, tako da kar zadeva zdaj Oettingerjeve predloge oziroma predloge komisije glede večetnega finančnega okvira, nas zanima, ali nam s tem ozvezi lahko kaj novega poveste, kajti to ima seveda pomemben učinek na kohezijsko politiko. Vi pravite, da to predstavlja eno tretjino skupnega proračuna, ampak kohezijski politiki moramo vendarle računati na približno 10 odstotno znižanje. To je zaenkrat zapisano v predlogu komisije in glede na to, da so pred nami že tako ali tako zelo težavni izzivi, tudi na področju politik, ki niso neposredno povezane s kohezijo, se pravi podnebje, raziskave, inovacije, digitalizacija. Ampak vse to pa je treba financirati in vse to tudi financira kohezijska politika. E, v takšnem primeru seveda je desetodstotno e, krčenje sredstev e, kar občutno. In bi me zanimalo, kaj nam lahko poveste o tem, gospa Tomašič v imenu skupine EKR. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa ministrica, eno zelo kratko vprašanje novejše države članice bistveno počasneje črpajo sredstva iz eh, proračuna, kot je bilo prečakovati. Ali in kako nameravate podpreti te države članice, da bodo hitreje lahko koristile sredstva iz evropskih skladov? Hvala. Hvala, gospod van Miltenburg v imenu skupine ALDE. Hvala, gospa predsedujoča. Dobrodošla, gospa ministrica. Hvala lepa tudi za vašo fleksibilnost, da ste bili pripravljeni vstopiti eh, in eh, nadomeščati vašo kolegico. Tudi naša skupina ji želi seveda vse najboljše ob rojstvu. No, sam sem prebral ta program avstrijskega predsedstva in kar presenetljivo je, da je subsidijarnost v tem programu skoraj da desetkrat prisotna, besede kohezija pa skoraj da ni, kot je dejal že koordinator ELS gospod Van Nistelrooy. E, moje vprašanje torej je, ali je načelo subsidijarnosti, ali je ideja, da boste med vašim predsedstvom organizirali dogodek na visoki ravni na področju subsidijarnosti, ali je to kakorkoli vezano na kohezijsko politiko, ali je to povezano morda z vidiki strukturnih reform. Tu bi si res želeli odgovora, kajti subsidijarnost je seveda vse lepo in prav, ampak to ni rešitev za vse evropske probleme. Uh, samo uporabiti besedo subsidijarnost in pika, sploh kar zadeva probleme, o katerih je danes govora, ker potrebujemo morda še več kohezivnosti kot kdajkoli prej v Evropi. To je prva stvar. Druga stvar, in ta je seveda povezana s procesom pogajanj, in tu citiram, pravite v svojem dokumentu, da želite hiter in očinkovit proces pogajanj, tudi zato, da lahko potem predate že zelo daleč napredovan svežen na romunskemu predsedstvu. Kaj to pomeni, naprimer, za vprašanje čezmenih mehanizmov, kar more biti tudi blizu eh, avstrijskim srcem, se pravi, da se enostavno rešuje pravne in eh, upravne težave v čezmenem kontekstu. Kaj pomeni, naprimer, predlog eh, komisije, da kar zadeva zaščito proračuna EU njenih interesov, eh, tako imenovani, interes, eh, tako imenovani eh, proces. Za varovanje vladavine prava. Tako da tu mislim, da bo potrebno narediti korak naprej, in ko ste dejali sami v vašem dokumentu, bo pomembno, da se ta svežen potem preda kot zelo napreden svežen romunskemu predsedstvu. Če nam torej lahko prenesete te informacije, bi bilo to zelo koristno ali pa jih prenesete v vaše kolezije. Hvala, gospod Papa Demoli, svoj imenu skupina GUE. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa ministrica, tudi v našem imenu seveda najboljše želje gospej Krstengelo Brojstvo Sina, Tudi sam sem si prebral ta dokument s cilji avstrijskega predsedstva, ampak na temo kohezije nisem uspel nič eh, prebrati. Pred nekaj dnevi je v plenumu v Strasburu nastopil uh, avstrijski kancler in eh, besede kohezija ni omenil niti enkrat. A na strani 14, aha, na strani 14 se, se omenja enkrat. Hvala, gospod Vrnistelroj. No, tole vidite. To samo potrduje moj občutek. Subsidijarnost eh, pa se omenja večkrat. Skratka, moje vprašanje je naslednje. Evropski parlament eh, pravi, da ne sme priti do nekakršnih krčen kohezijske politike, niti za en evro. In kako vi zdaj to vidite? tekom eh, preteklih let smo videli, da je vse več neenakosti v Evropi, pa naj gre za regionalne, socialne ali druge neenakosti. Ste za, proti temu stališču, ki ga ubira Evropski parlament? No in potem eh, ugotavljam tudi, da Avstrija kot država članica EU nasprotuje predlogu komisije, ki itak že predlaga 10-odstotno krčenje kohezijskih sredstev. Zakaj? Zato, ker hočete še eh, radikalnejše krčenje, kot ga predlaga Oettinger ali kako. Pravite, da boste tekom novembra podali predlog. Kakšen predlog boste podali kot avstrijsko predsedstvo? Boste predstavili kaj? Potrebujemo jasne odgovore, kajti odbor za regionalne zadeve, ne glede na politične barve, ki jih tu zastopamo, želi v celoti krepitev kohezijske politike. Mi tudi poskušamo, kar se da, krepiti vlogo kohezijske politike. Želim si kar se da jasna stališča, kajti ostajati kar tako v negotovosti, mislim, da mm, ni najbolj smiselno in pomembno je, da ohranimo mm, marsikaj tudi za to, da bomo to upravili na naši ravni. Ja, hvala lepa, gospa ministrica, tudi z moje strani čestitke ministrici eh, Köstinger. To vsekakor ni enostavno področje, ki ste ga zdaj prevzeli za eh, prihodna dva meseca. Hvala za vašo prisotnost danes tu. Kohezijska politika je ena najbolj obsežnih in kompleksnih politik in zato se lahko samo pridružim eh, kolegom in kolegicam. Mm, seveda smo mm, zaprepadeni nad dejstvom in razočarani, da v prihodnem programu avstrijskega predsedstva le šest vrstic namenjate kohezijski politiki. No in eh, danes niste sicer omenili tu na tem mestu, da je moto vašega predsedstva Evropa, ki varuje, ampak Evropa, ki eh, varuje vsega, se osredotoča zelo na zgolj nekatera tematska področja, se pravi varovanje zunanjih meja, migracije, obrambe. To, kar pa je kletantno manjka, so prioritete na področju eh, socialnega varstva, varstva delavcev, podnebna politika, kohezijska politika. To so stvari, ki igrajo pomembno vlogo v našem odboru. Moje prvo vprašanje torej je, Evropski parlament zahteva, da večletni finančni okvir 30 odstotkov proračuna nameni podnebnim spremembam, komisija predlaga 25 odstotni cilj, kje torej tu um, stoji avstrijska vlada. Avstrijska vlada, kot je že bilo rečeno, kot je dejala naša kolegica Krel, pri vprašanju evropskega proračuna, naj, naj to povem zelo previdno, zagovarja neko dokaj restriktivno držo, predsedstva ne bi bilo torej nekakšen previden posrednik, pošten posrednik, ampak eh, zdi se, da vaš predlog eh, celo zaostaja za predlogom Oettingerja. Torej ste nekako na strani držav, mm, ki vršijo blokado. Kako torej ob enem zahtevate manj evropskih sredstev oziroma manj evropskega financiranja, obenem pa ministrica želi več eh, sredstev za kmetijstvo. To se mi zdi, da gre nekako v smer populizma, ampak morda nam lahko vi poveste kaj več s tem v zvezi, kot je dejala kolegica Krež sama. Eh, ste ministrica pristojna tudi za pravice žensk, sama eh, sem tudi odgovorna za to področje. Horizontalni korentalno načelo enakosti med spoloma se je nekako izgubilo. In mene zanima, kako nameravate zagotoviti, da bo enakost med spoloma še naprej, kot je bilo doslej v kohezijski politiki, v regionalni politiki, ostalo vodilno načelo, vključno tudi z prepovedjo diskriminacije in kako gledate na poglobitev načela partnerstva. To je eden pomembnih dosežkov prejšnjega. Eh, obdobja, namreč, da se vključuje tudi regionalne, lokalne oblasti, socialne partnerje, pa tudi civilno družbo, da se vse te akterje vključi v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje eh, strukturnih skladov. Tu me zanima, kako vi to vidite in kakšne ukrepe za poglobitev teh eh, partnerstv. Torej, ja, teh šest vrstic, ki ste jih omenili kot prioriteto, Ehm, da je vprašanje poenostavitev. Ja, vse je lepo in prav, tudi mi zeleni smo za poenostavitve, ampak vedno imamo seveda tudi nevarnost, da poenostavitev pomeni tudi opuščanje pomembnih političnih načel, kot naprimer enakost med spoloma in prepoved diskriminacije. Po drugi strani pa je tu tudi ključna beseda subsidijarnost, kar je vaša druga prioriteta. In uh, tu gre za nekaj zelo pozitivnega, pre, več pravic za mesta, za regije. Ampak, če pogledamo celovit program nem, avstrijske vlade, vidimo, da za sloganom subsidijarnosti v bistvu najdemo neko renacionalizacijo tako kohezijske kot drugih politik in zato vas tu sprašujem, ali te nevarnosti nikakor ne vidite in da krepitev načela subsidijarnosti ne more pomeniti vrnitev prostojnost, pristojnosti iz evropske ravni na nacionalno oziroma mm. regionalno in mestno raven. Hvala lepa vnaprej za vaše odgovore, gospa ministrica. Hvala. Imam seznam z dvema imenoma. Želi še kdo drug besedo? Ne, potem bomo sprejeli še ta dva vprašanja in potem bomo dali besedo spet ministrici. Gospa Šmit. Hvala. Gospa ministrica, veseli me, da imamo možnost izmenjavati stališča za vami. Lepo pozdravljeni pri nas. Eh, prav gotovo ni enostavno tukaj prevzeti naloge Elizabet Köstinger, kajti gre za zelo široko področje. Kohezijska sredstva so sredstva, ki jih vsak državljan neposredno občuti, zato so ta sredstva izredno pomembna. Vsi vemo, kakšni izzivi nas čakajo v naslednjih tednih in mesecih. Večetni finančni okvir, to je bilo že omenjeno. No, imam pa dve tehnični vprašanje v zvezi z predlogom komisije. Do sedaj je stopnja sofinanciranja bila izračunana na podlagi BDP-ja na osebo. Sedaj pa gre za bolj zapletene paradigme, naj bi upoštevali učinek migranske krize, brezposelnosti mladih, podnebne spremembe, vse to bi naj sedaj upoštevali pri tej paradigmi. Zanima me, kako gledate na ta predlog komisije, je to izvedljivo, lahko dobite podporo v svetu? In pa drugič, kohezijska sredstva bi naj bila sedaj vezana na pogojevanje. Eh, gre torej za potrebo po spoštovanju eh, pravne države. Glede na to, da v zvezi s pravno državo obstajajo problemi eh, v določenih državah, je tukaj možnost, da bi bil uveljavljen ta vzvod, da bi to dobilo večino v svetu. No, kar se pa tiče večletnega finančnega okvira, jaz sem članica odbora za nadzor proračuna. Mi obiskujemo programe, ki se izvajajo s pomočjo sredstev kohezijske politike, to ocenjujemo. In tukaj se strinjam z Elizabet Köstinger, da bi lahko na tem področju marsikaj poskrbeli za prihranke. Treba je poenostaviti podporne programe, to je zelo pomembno, in pa kohezijska sredstva so že sredstva, ki jih državljani konkretno občutijo in s tem so ta sredstva izredno pomembna. Much, Hvala lepa, gospod Monskur. Yeah. Nous vous remercions, euh, madame. Euh. Voilà. Voilà. Gospe predsednici, za to razpravo. Lepo, da smo izvedeli za te glavne smernice v času avstrijskega predsedovanja. Avstrijsko predsedstvo bo zasnovano s pogajanji o Brexitu, eh, pa tudi z večletnim finančnim okvirom. Trenutno obdobje ni ravno nastavno. Imamo Brexit, migracijsko krizo, in pa prav tako tudi vedno več razlike med neto eh, plačniki in pa neto prejemniki finančnih sredstev Evropske unije. Ampak sedaj res moramo narediti več za to, da bi oblikovali našo eh, prihodnost v Evropske unije in pa torej tudi prihodnost 500 eh, milijonov državljanov. Prej ste omenili to, da je kohezijska politika ključni instrument naložb za rast, razvoj ter pa za ustvarjanje delovnih mest Evropske unije. Ta politika je odraz solidarnosti med državami in regijami. To je ključno načelo gradnje Evrope. Brez te politike bodo razlike med regijami le še večje in hujše. ljudje, ki prihajajo iz prekrašenih regij ali pa iz čezmorskih ozemlji, bodo imeli še toliko več težav, če ne bo te politike, če niti politike. No, ampak v svojem predlogu pa je komisija um, predlagala to, da ne bi predvsej zmanjšali sredstva za to politiko. Torej, to je res nerazumljivo. Strukturni skladi lahko marsikaj naredimo, za naše ljudi, za naše državljane. Kohezijska politika zato ne more biti nek predmet prilagajanja pri naslednjem večetnem finančnem okviru. Te ne smemo spreminjati. Zato računamo na vaš pristop pri pogajanjih, tako da bi uspešno razrešili odprta vprašanja med parlamentom in pa svetom, tako da bi prišli do čim bolj ambicioznega programa za večletni finančni okvir. Gospa predsednica, gospa ministrica, lahko vedno računate na našo odločnost, tako da bomo prišli do odločne kohezijske politike, ki bo v skladu z izzivi, ki so pred nami. Hvala. Hvala. To so bila vprašanja za vas, gospa ministrica. Sedaj pa vam dajem besedo za odgovore. Izvolite. Hvala lepa za vaša vprašanja. Eh, skušala bom odgovarjati na vprašanja v sklopih, kaj ti vprašanja so si med seboj delno podobna. Kar se tiče sodelovanja Evropskega parlamenta pri srečanju novembra, torej govorim o svetu Gajerk. To bo seja, ki bo potekala skupaj z ministri in ministricami za kohezijo. Trenutno ne načrtujemo dodatnih tovrstnih zasedanj, seveda pa bodo vedno boste vedno dobili nove informacije v zvezi s tem. Kakor veste, smo začeli z pogajanji za obdobje 21 do 27. In vsaka institucija ima tukaj svoje postopke in pravila. Potem še vprašanje v zvezi z trialogi. To ne bo možno za celoten mandat, ampak za dele za posamične dele mandata. Kakšno je vaše umestno vprašanje? Ja, za katere dele pa bomo imeli mandat? Na to bom odgovorila naknadno. Potem vprašanje v zvezi z Evropo, ki ščiti. V zvezi s tem bi želela povdariti, da ne gre samo za zaščito pred nezakonitimi migracijami. Moto eh, predsedstva je upoštevalo različne okoliščine in izzive, gre recimo za terorizem, za radikalizacijo gre tudi za posledice vojnih konfliktov v naši soseščini. Seveda pa gre tudi za mednarodno konkurenco in gre za podnebne spremembe. Tudi to spada pod ta moto. Predvsem kar se tiče krepitve konkurenčnosti s eh, prilagajanja podnebnim spremembam in pa migracij bomo sprejeli prilagojene ukrepe tudi v okviru kohezijske politike. Nekateri izmed vas eh, ste me pozivali k temu, naj predstavim avstrijsko stališče o določenih temah. Jaz sem danes tukaj kot predsedujoča uh, svetu. Zastopam avstrijsko predsedovanje, tako da ne bom govorila o naših notranjih zadevah, govorila bom o zadevah, ki se tičejo našega predsedovanja svetu. No, omenili ste tudi večletni finančni okvir. Kolegica Blümel se pogovarja o tem v svetu in um, zato ne moremo govoriti o izidih pogajanj v posamičnih sektorjih, preden imamo horizontalni dogovor. Uh, sploh, kar se tiče specifičnosti zakonodajnih predlogov za posamične sektorje. Gerhard Blumel, moj kolega, sedi v svetu za, zunanj, za splošne zadeve in po vsakem zasedanju tega sveta, kjer torej obravnavajo večični finančni okvir, se Blumel sestane z predstavniki Evropskega parlamenta. In uh, običajna praksa je tudi ta, da se bo predsednik Tajani lahko na Evropskem svetu obrnil neposredno na vodje vlad in držav. Potem še vprašanje v zvezi z Evropsko strategijo za alpski prostor. No, z makro regijami smo dobili modern model partnerstva na večjih ravneh z izbranimi razvojnimi temami in seveda Avstrija sodeluje pri teh strategijah v alpskem prostoru in pa v Podonavju. Ob tem seveda računamo na podporo tako parlamenta, kako tudi komisije in odbora regij. Ta pomoč nam je bila v preteklosti v veliko eh, podporo in računamo na to, da se bo tako nadaljevalo. Potem še vprašanje, na kaj bi se morala osredotočiti kohezijska politika. Jasno je, da mora biti kohezijska politika osredotočena na najrevnejše regije in pa države. mehanizem čezmejnega reševanja problemov. V zvezi s tem je bil podan zanimiv predlog Evropske komisije, ki je prav gotovo zelo pomemben za čezmejne regije. Trenutno ta predlog zveni precej zapleteno. Seveda smo pripravljeni organizirati srečanje poročevalcev za ta predlog. Mislim, da sem s tem odgovorila na vsa vprašanja. Še razmerje med spoloma. Vsekakor nismo izgubili izpred oči horizontalnih ciljev te cilje sedaj upoštevamo tudi pri kriterijih za izbor projektov. Tudi načelo partnerstva bomo spoštovali še naprej. Gre za Code of Conduct for Partnership med leti 2017 in 2020. No in ker ste me potem povprašali že v odboru FAM, bi povdarila, da je za nas enako spolov izredno pomembna in da želimo, da bi to bila naša prednostna naloga na evropski ravni. Trenutno nimamo nobene strategije na tem področju in mislim, da bi potrebovali um, strategijo za doseganje ciljev enakosti med spoloma. No, eh, Evropska unija obstaja zato, da rešujemo zadeve na višji ravni, tako da se državljani pri nas počutijo varne, da se počutijo kot evropejci. Prav gotovo pa bi lahko tukaj kakšne malenkosti še boljše rešili in zato smo se tudi osredotočili na načelo subsidijarnosti. Thank you. I, I know. Uh, uh, thank you, madam. Hvala, gospa ministrica. Besedo bom dala kolegom za nekaj dodatnih pripomb. Za nas je ta razprava v odboru regije izredno pomembna. Mi skušamo načrtovati naše delo do naslednjih evropskih volitev, zelo smo osredotočeni in pravzaprav skušamo uh, napraviti čudež, kot je povedal eden izmed naših kolegov. Zato je izredno pomembno, da slišimo stališča avstrijskega predsedstva. Zato dajem besedo še enkrat gospe Krel in potem gospodu Nistelroju. Ena pripomba in eno vprašanje. Pripomba. Mislim, da se je zgodilo prvič, odkar je kohezijska politika v postopku soodločanja, da naš kakšno predsedstvo ni povabilo na uh, konferenco o kohezijski politiki. Uh, to me nekoliko skoraj osebno prizadene, ampak dobro, mogoče gre za nesporazum. Naj še parafraziram moje vprašanje. Ali avstrijsko predsedstvo vidi možnosti za to? da bi upoštevali predloge in predstavitve Evropskega parlamenta v zvezi z večjim finančnim okvirem in da bi na podlagi tega prišli tudi do čim prejšnje rešitve v svetu. Hvala lepa, zdaj pa še gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa, jaz uh, imam podobno vprašanje kot gospa Krelj. tudi sam sem pričakoval uh, povabilo na to konferenco. Sam sem uh, na lasno pobudo v petek obiskal Avstrijo. Uh, ampak vi ste rekli, da gre za srečanje ministrov in pika. Ampak vseeno, kako boste to organizirali? Dobro, vem, da vi kot država morda niste toliko naklonjeni um, kohezijski politiki, tudi nizozemci niso, ampak nizozemci so pred nekaj leti um, sklen, sprejeli pakt iz Amsterdama, osredotočili so se na mesta. Uh, ob vaši predstavitvi pa nisem začela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 tukaj uh, gostili predsedstvo, ki ne želi dialoga s parlamentom. Spoh niste dali kart na mizo in nočete se ukvarjati s tistimi temami, ki so pomembni tudi za nas. Jaz sem vas vprašal, kako gledate na predloge parlamenta v zvezi z uh, eh, večjetim finančnim okvirom, v zvezi s tem niste povedali ničesar, omenili ste nekega kolega, ki pa ga žal ni tukaj. in vprašal sem, kako gledate na predloge komisarja Oettingerja, da bi naj kohezijska sredstva skrčili za 10 odstotkov in tu ste spet uh, omenili nekega drugega kolega, ampak vi ste danes tukaj, ne pa vaši kolegi, zato vas sprašujemo, kako bo s tem v prihodnosti. Res še nisem videl predsedstva, ki bi bilo tako agresivno do parlamenta gospa ministrica, prosim, sprejmete, sprejmite te izjave naših poslancev kot naš čustveni izraz skrbi za kohezijsko politiko. Za vse kolege je ta tema izredno pomembna, zelo so tukaj angažirani in zato pričakujemo takšno odkrito izmenjavo stališče za vami. Tako da prosim, da prenesete vsa sporočila vašim kolegom, če želite, pa lahko odgovorite tudi na kakšno dodatno pripombo. Ja, razumem, da ste zastavili nekaj pod vprašanj, ampak kot sem povedala že prej, večletni finančni okvir je še predmet razprave trenutno. O tem se pogajamo. Jaz tukaj zastopam predsedstvo, Zato ne bom govorila o notranjih zadevah, kar se tega tiče. Seveda moramo paziti na to, da se bomo ustrezno pogajali o večletnem finančnem okviru, da bomo tudi vedeli, koliko denarja bo na voljo za kohezijsko politiko. Zato, da boste lahko potem ta sredstva ustrezno porabili za kohezijsko politiko. Kar se pa tiče vašega vprašanja, gospa Kril, kar se tiče tega zasedanja novembra, to je svet za splošne zadeve, to je formalni svet, ne neformalni svet. In pri formalnih svetih je tako, da se tega udeležijo ministri in ministrice. In mi bomo usmerili vso našo energijo v ta uradna pogajanja, ki bodo potekala novembra z kohezijskimi ministri in ministricami. Hvala. To, so, to je torej bila izmenjava stališče za predstavnico avstrijskega predsedstva. Upam, da bomo imeli možnost začeti trialoge o določenih Eh, dosijejih, morda da, morda pa tudi ne. Kakorkoli, hvala, da ste prišli v odbor za regionalne zadeve, lepo pozdravljamo vaše kolege in čestitamo Elizabet Köstinger za rojstvo sina. Upamo na konstruktivni dialog v času avstrijskega predsedovanja Evropske unije. Eh. Tako, sedaj pa nadaljujemo. Naslednja točka na dnevnem redu Evropski socialni sklad plus. 21. maja je komisija sprejela svoj predlog za Evropski socialni sklad plus.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 Dejansko gre za prvo izmenjavo mnen o našem mnenju o Evropskem socialnem skladu plus. Evropska komisija je 29. maja letos sprejela predlog za nov Evropski socialni sklad plus. 11. junija letos je predsednik um, ta dosje predal odboru EMPL, regi pa je eden izmed odborov, ki pripravlja mnenje gospa Breso je pripravila prvi osnutek mnenja za današnjo sejo. In sedaj bomo imeli izmenjavo stališč o tem mnenju. Poročevalka predlaga, da bi osnutek mnenja predstavila 3. septembra. O tem bomo glasovali na eni izmed sej oktobra ali novembra. Odbor za zaposlovanje bo končno poročilo sprejel 27. novembra. Besedo dajem gospe Breso, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kot ste sami že spomnili, to velja nekako za vsa poročila, imamo problem zelo napetega urnika. Vsi govorniki si prizadevajo za seveda, čim prejšnji napredek, mi seveda se moramo držati časovnice odbora Empl. Sama sem poročevalki že sporočila, da bi bilo dobro, usklajevati vsebino splošne uredbe in pa uredb potem za posamezne sklade. Tako da mi torej začnemo nadaljevati z delom, nadaljevanje, začnemo z nadaljevanjem dela, ampak dejstvo je, da bo potrebno potem storiti še več. No, to sploh zadeva mm, splošno krovno uredbo. Zdaj, kar zadeva Evropski socialni sklad, veste, da je ključni inštrument unije za pomoč pri zaposlovanju, za pomoč pri iskanju boljših delovnih mest, za investicije v človeški kapital v Evropi, na kratko povedano. No in predlog, ki ga je sprejela komisija, predpostavlja, da poleg Evropskega socialnega sklada v Evropski socialni sklad plus vključimo še pobudo za zaposlovanje mladih, program za socialne inovacije in raziskave in program za inovacije na področju zdravja. Skratka, gre za celo vrst eh, skladov, ki naj bi jih vključili v okvir ene same uredbe. Evropski socialni sklad plus predstavlja sestavni del vrste strukturnih skladov, ki skupaj predstavljajo strukturne sklade, investicijske sklade in eh, sodijo v okvir te krovne uredbe. Tako da smo nekako pred eh, nekakšno omarico, ki je polna predalov in ti predali imajo potem še notranje predalčke. In to pomeni torej, da utegnejo zadeve biti nekoliko zapletene. Sama bi v prvi vrsti podprla stališče, da mora Evropski socialni sklad še naprej igrati ključno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest, kakovostnih delovnih mest in pri promociji socialne vključenosti, še posebej, ko gre za skupine, ki so najmanj privilegirane eh, za brezposelne, za invalide. Pomembno je torej, da vemo, da je za pametno specializacijo pomemben razvoj kompetenc, to je en naših ključnih ciljev in kar zdeva drugo tematiko, ki predstavlja tudi sestavni del strateških usmeritev komisije in sicer gre za okoljsko trajnost in eh, podnebne spremembe. To torej bodo tista področja pametne specializacije, na katere smo osredotočili, ker zdaj je podnebno politiko, tu gre za vse politike okoljske trajnosti. To so tisti eh, ključni stebri, eh, in to vključuje seveda tudi program Evropskega socialnega sklada, ki mora vzpostaviti ustrezne modele za vse življenjsko izobraževanje na tem področju, ker to so tiste področje, v katere bo primarno in prioritetno vlagal Evropski socialni sklad in tudi drugi. Zdaj seveda, je pomembno, da se zavedemo, da mora to usposabljanje vključevati mlade z nizko ravnjo zaključene izobrazbe, ki niso vključeni ne v šolanje, ne v trg dela. Zaveda, zadeva pa to tudi, eh, seveda, učitelje in eh, tiste, ki izvajo vzpostavljene, kajti tudi to raven je potrebno prilagoditi. Ena zadeva, ki se mi zdi pomembna, to se mi zdi dokaj podcenjeno v trenutni strukturi uredbe, je vloga regi. Zdaj, kar zadeva prioritete, je to tema, ki je jasno vključena v zakonodajni del, tega ne smemo pozabiti, ker ti strukturni skladi, regionalna politika, sklad za regionalno politiko in eh, socialni sklad, vse to predstavlja dva vidika politike evropskega razvoja. Brez ustrezne podpore nam bo zmanjkala, zmanjkal še en vidik evropske politike. strukturne politike. Mislim, da se vsi strinjamo, da pozdravljamo namero komisije, da poenostavi normativni okvir in eh, da si prizadeva za večjo učinkovitost pri doseganju in zasledovanju ciljev socialnega sklada. Pomembno je, da komisija vzpostavi torej še tesnejšo povezavo med evropskim semestrom in investicijami v programske cilje Evropskega socialnega sklada. Tako da pred nami je res eh, dolg nabor ciljev. Po eni strani imamo zadeve, ki jih po mojem mnenju lahko opredelimo kot nek eh, referenčni okvir in sicer gre za evropski semester, priporočila za posamezne države, strukturne reforme in vse to na nek način predstavlja tisti okvir, znotraj katerega naj bi se uporabljali, eh, uporabljali eh, ti skladi in eh, operativni programi. Ampak potem imamo tu še dva druga programska sklopa kajti ti zadevajo konkretno socialni sklad. Po eni strani imamo prioritete za celoten vidik strukturnih skladov, torej obe prioriteti, o kateri smo že govorili, in potem tudi druga specifika socialnega sklada. In k temu je treba dodati še v tem konkretnem primeru socialnega sklada, dodati še Evropski stebr socialnih pravic, ki predstavlja pomembno integracijo programskih sklopov našega sklada. To mora predstavljati okvir, znotraj katerega mora potekati programiranje, ki mora upoštevati vse, še posebej pa mora potem eh, upoštevati na ravni eh, regiji sam operativni, konkretni programski okvir teh različnih teritorijalnih entitet. E ancora un'ultima cosa che eh, il Torej, tokrat imamo opravka za 25 eh, odstotno ravnjo sredstev, ki jo je potrebno nameniti socialni vključenosti. Torej, po eni strani imamo tradicionalne politike aktivnega zaposlovanja in izobraževanja, po drugi strani pa je tematika socialne eh, vključenosti, ki na nek način eh, predstavlja tisti referenčni element v zvezi z socialnim stebrom, gre torej za tiste bolj specifične tematike socialne vključenosti. In če k temu dodamo še 2 do 4 odstotke, najmanj 2, se teja do 4 odstotkov, za socialno šipke eh, osebe, to je še ena zelo pomembna tema, ampak eh, celovito gledano vidimo, da približno 30 odstotkov sredstev namenjenih eh, temu skladu v celoti namenjamo politikam, ki seveda so zelo pomembne, ampak ne predstavljajo sestavnega dela tistih tradicionalnih ciljnih eh, skupin tega sklada. Tako da vse to bo zahtevalo vse večjo učinkovitost in uspešnost izvajanja teh eh, politik, da tradicionalne politike ne bodo izgubile na pomenu. No, to nekako so uvodne ugotovitve. Po eni strani mislim, da se lahko strinjamo z dejstvom, da imamo pač te nove ugotovitve. Dejstvo je, da imamo situacijo, ki je izredno težavna za številne segmente evropskega prebivalstva, torej pomoč tistim, ki so najšipkejši, pomoč uh, za krepitev socialne politike, socialne vključenosti in potem so tu tudi bolj tradicionalni vidiki socialnega sklada, ki kot rečeno so se vedno sredotočili predvsem na usposabljanje delavcev, uh, potem aktivna politika zaposlovanja in tako dalje. Skratka, gre za veliki ziv in tudi z tega vidika je dejstvo, da moramo biti tudi dobro usklajeni z drugimi eh, skladi in eh, posameznimi inštrumenti znotraj drugih skladov. To je tudi nekaj, kar moramo imeti v mislih. Mislim, da je pred nami izziv tesnega sodelovanja, kajti mm, na strukturne sklade obešamo vse bolj tudi splošne cilje EU, ne le tiste tradicionalne cilje, ki smo jih eh, bili vajeni doslej. In to za nas, predvsem pa za tiste organe, ki bodo morali to izvajati. Za vse omenje torej to pomeni velikanski izziv. In to je res, eh, res velikanski izziv, kot rečeno. No in naši poročevalci so to že izpostavili. Dobro bi bilo, da preden zaključimo, dobimo tudi morda nek upogled v to, koliko sredstev bo na voljo, kajti če pogledamo celovit večletni finančni okvir, mm, je mm, to zelo pomembno vedeti, da potem lahko konkretiziramo, kako bomo na ravni posameznih skladov eh, sploh lahko izvajali konkretne politike, sploh zato, ker je vse več zahtev potem, da se soočimo z vsemi izzivi, s katerimi se Evropa kot taka sooča. Hvala. You, for... Hvala, gospa Preso, za vašo predstavitev. Detto lei, <laughs> come ha detto lei, eh, io dovrei essere eh, in grado di mandare. Kot pravite, pred eh, začetkom počitnic mislim, da bi že morala imeti prvi osnutek za kolege in tudi že prvi predlog amandmajev, kar zadeva mm, osnutek oziroma predlog uredbe. Tako da bomo lahko potem, ko se vrnemo eh, jeseni, lahko konkretno že definirali roke za uložitev amandmajev, ampak eh, mislim, da bodo kolegi prejeli besedilo, seveda prej, tako da, ko se ponovno snidemo, bodo zadevo lahko že ustrezno prežvečili tekom počitnic. Hvala, gospa Breso, za to zelo jasno predstavitev teme. Zdi se, da že imate pripravljeno neko vizijo vašega mnenja. Sedaj pa bomo slišali še um, koordinatorje. Um, o časovnici smo že razpravljali na sestanku koordinatorja, tako da je časovnica že predvsej znana. Sedaj pa dam besedo pročevalcem v senci, najprej na vrsti gospod Hetman. Hvala, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Najprej hvala komisiji za eh, predlog tega sklada, Evropskega socialnega sklada Plus. Tako v novi kot v sedanji finančni perspektivi naj bi ESF podpiral socialno vključenost in pa zagotavljanje dobrih eh, delovnih pogojev. ESF plus torej predstavlja ključen element kohezijske politike, se zagotavlja večjo socialno kohezivnost, eh, trajnosten in uravnotežen razvoj in polno izkoriščenost regionalnih potencijalov EU. Zakonodajni predlog glede ESF plus uvaja pomembno novost, integracijo finančnih sredstev za inštrumente, ki so bili sedaj ločeni eh, od eh, nekdanjega ESF, gre za program pobuda za poslovanje mladih, eh, Evropski sklad za pomoč najšipkej, socialno najšipkejšim, potem program za pomoč pri zaposlovanju in socialnih inovacijah in program zdravje. To so inovacije, ki gredo v pravo smer, ampak eh, ta koncentracija mora seboj prinesti tudi poenostavitev pri izvajanju teh eh, programov, še posebej na ravni upravičencev. Treba se vprašati, ali so poenostavitve, ki jih predlaga komisija, dejansko optimalne in ali so zadostne. Prvikrat se je tudi komisija odločila, da bo konkretno opredelila proračun za ta program, ne, ne le nek eh, ostotkovni program delež v celotni kohezijski politiki. Na ta način mislim, da bo proces pogajanj bolj pregleden. Z vidika odbora za regionalne zadeve naj povem, da sta zanimivi tudi dve konkretni postavki, 400 milijonov za najbolj oddaljene eh, regije in 200 milijonov za skupne transnacionalne pobude na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja. Predlog Evropske komisije je očitno namenjen temu, da bi ESF plus tesneje povezali z evropskim semestrom in da to postane pomemben element izvajanja priporočil držav članic in evropskega stebra socialnih pravic. To bi lahko potrebovalo boljšemu izvajanju teh priporočil, ni pa jasno, koliko sredstev iz tega sklada naj bi dejansko namenili izvajanju teh nalog. Po mojem mnenju bi zato bilo morda smislo, da se zamislimo nad tem, kako to opredeliti bolj podrobno. Predlog komisije predstavlja dobro izhodišče za začetek pogajanja in upam, da bomo v sodelovanju s poročevalko uspeli na koncu pripraviti dobro mnenje, ki bo služilo kot pomemben prispevek k nadaljnim pogajanjem o tem predlogu. Hvala. Tukaj ni nikogar iz EKR, tako dajem besedo gospodu Van Miltonu. Mission. Hvala lepa, jaz sem zadovoljen za predlogom komisije. Ne smemo pozabiti, da ne gre samo za investicije v opeke, raziskovalne zmogljivosti, v prenovo kulturne dediščine in tako naprej. Ne pomembno je investirati predvsem v ljudi, v človeške vire, v Evropski uniji. Predlog komisije se je precej izboljšal. Obstaja močna povezava z eh, evropskim semestrom, po mojem mnenju je to dobro. Že večkrat sem ponovil tukaj v Evropi v, tukaj v odboru, je, da če bomo izboljšali gospodarstvo v Evropi, potem bomo dosegli več za manj javnega financiranja, dosegli bomo uh, več. Zato pa je seveda treba izve, izvajati reforme trga dela, treba usposabljati ljudi, zato da bo lahko tudi naše dobro delovno mesto. Potem zadovoljen sem tudi za predlagano združitvijo različnih programov, torej gre za pet programov ki so danes ločeni. Če bomo imeli ESF+, bomo bolj učinkoviti, bolj fleksibilni in to bo pomenilo tudi manj administrativnih bremen. Obžalujem pa eno točko, Eh, torej, da ne bi vse skupaj razširili na Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Večina skupine ALDE bi se želela združiti tudi ta sklad z ESF-om, tako da tukaj smo zamudili priložnost za poenostavitev in pa večjo učinkovitost. Potem uh, eh, podaril bi še to, da upam, da združitev teh programov ne bo samo nek kozmetični popravek. Še vedno imamo tukaj različne določbe, različna poglavja in treba je res poiskati za sinergije, tudi za drugimi programi, recimo z obzorjem za leto 2020, ko gre recimo za razvoj in raziskave na področju zdravja. In pa še. Eh, zadnja točka, proračun za zdravstveni del programa, po mojem mnenju, nižji kot trenutni program za zdravje. In to me preseneča v tem času, ko govorimo o čezmenem sodelovanju, tudi na področju zdravja, bi bilo treba poskrbeti za reforme in investicije v sektor zdravja. In zato bi pričakovali večji proračun za evropski program za zdravje, ki bi naj državam članicam pomagal pri tem, da zagotovijo, da ljudje ne bodo samo uh, usposobljeni, ampak da bo tudi v dobrem zdravstvenem stanju. Mogoče bo komisija kaj več povedala o tem. Hvala. Ana. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf meine Kollegin. Hvala. Tukaj zastopam kolegico Teri Reintke, ki je poročevalka v Senci za ta dosej. Imam nekaj pripomb. ESF Plus je najpomembnejši inštrument za investicije v evropski socialni steber pri prehodu na ES. Na ESS, torej gre za sklad za Evropsko pomoč najbolj ogrožen, gre za program za zaposlovanje in socialne inovacije, gre za Evropski socialni sklad, gre za vprašanje za um, zaposlovanje mladih in gre za zdravstveni program. Paziti moramo, da s tem ne bomo škodili manjšim programom, zeleni, pozivamo navezanost na socialne ukrepe in porast sredstev za to na 25 odstotkov, trenutno je namreč eh, procentualni znesek 20 odstotkov. Enako velja za usmerjene ukrepe za podporo mladim ljudem v državah članicah eh, z določenim pragom. Tudi to, da morajo sedaj eh, države članice del tega sklada namenjati najbolj zapostavljenim eh, osebam, ocenjujemo kot pozitivno. Kritični pa smo do tesnejše povezave z evropskim semestrom in pa prilagoditev priporočilom za države. Tega zeleni ne sprejemamo. Potem še nediskriminacija in pa enakost spolov, to je še vedno zapisano v šestem členu in tudi v uredbi o ESS. Tudi to ocenjujemo pozitivno, skušali bomo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do ošibitve tega horizontalnega načela pri pogajanjih in pa pri partnerskem načelu. Tukaj je bila izpuščena omemba civilne družbe. Recimo. Mi zeleni bomo pazili na to, da bomo polno ohranili to načelo o partnerstvu in da ne bo prišlo do šibitve tega načela. Hvala, gospod Mato. Volevo far notare, che in realtà questo. Ja, hotela sem izpostaviti, da ta predlog ESF plus dejansko pomeni, da ni vsega tega, vse te, vsega tega velikega napredka, kot ga predstavlja komisija. Dejstvo je, da je boj proti revščini ključen. Dejstvo je, da smo res v situaciji, ki zahteva učinkovit in koordiniran pristop. Če pogledamo podatke istata iz naše države, vidimo, da je se je stopnja revščine močno povečala. E, eh, 5 milijonov in 58 tisoč ljudi, 7 odstotkov italijanskih družin torej živi pod pragom revščine. Pomembno je, da države kot so Italija, Grčija, ki so članice EU, še vedno eh, nimajo, naprimer, univerzalnega dohodka. Potem bi prosila komisijo za pojasnila glede določb o povezavi z evropskim semestrom. Če pogledamo povezavo z evropskim semestrom, je pomembno vedeti, da potrebujemo tudi jasno povezavo z e SF+. Potrebujemo tudi jasno razumevanje večetnih eh, inštrumentov. To je tudi potem v činu 7 in v činu 11. Zdaj, člen 15 določa, da komisija nima zgolj obveznosti, da zaveže države članice k povezovanju z specifičnimi priporočili za posebne države, ampak da lahko enostransko zavrne začetek programa. In zanima me, kaj torej namerava, oziroma kaj ima v mislih komisija s temi uh, ustreznimi elementi. Treba je tudi vedeti, da gre tudi za vprašanje strukturnih stavov. V Italiji določeni elementi ostajajo povez povezani tudi za problematiko črtanja določenih socialnih eh, dajatev, zato da se iz tega naslova potem lahko financirajo druge. In to je nekaj, kar je za nas nespremljivo. Hvala. Hvala. Nihče več ne želi besede. To so bili komentarji naše pročevalke in pročevalce v snici. Sedaj pa komisija. Želite besedo? Gospa De Monti. Thank you. Hvala, predsedujoča, za besedo. In hvala lepa poročevalkam in poročevalcem v senci za pozitivne prepombe glede našega predloga za ESF. Trenutno še pripravljamo in izvajamo tehnične predstavitve za odbor EMPL in pa drug odbor v parlamentu. Kot prvo naj povem, da smo zelo odprti. Če želite kakšno tehnično pojasnilo glede uredbe, prosim, kar povejte, kaj ti vem, da sicer to ni morda zelo prebojni eh, mehanizmom ali predlog, ampak še vedno se pojavlja določena vprašanja glede združitve in posklevanja teh predlogov. Zato morda kdo še želi bolj podrobne informacije. Potem pa še sporočilo. Vidite, kako je ISF povezan z semestrom in pa z priporočili po posamečnih državah. Komisija je želela še ukrepiti povezave med obima postopkoma, ampak nismo pa želeli ogroziti prednosti in pa ciljev obeh procesov. Zato zelo skrbno izblikujemo to povezavo, ampak na vsak način ne želimo ogroziti naložbene politike in pa tudi samega semestra, kajti v semestru imamo specifičen postopek, sodelovanje s državami članicami in podobno. Zakaj nismo določili konkretnega odstotka eh, za to, koliko sredstev je primernih za priporočila po posamečnih državah? Torej, zakaj? Želeli smo ohraniti majorski prostor za razprave v okviru spostavitve teh operativnih programov. Torej, želimo še opraviti pogovore z državami članicami. Glede tega, Eh, koliko sredstev prišlo iz ESF eh, za določene prednostne naloge. Kajti od, drugače bi lahko kdo mislil, da je to omejitev, torej nismo želeli pretirano konkretnega odstotka in pa številk. Ampak vse to bo predmet razprav v pogajanjih med eh, državami, v svetu in pa parlamentom. Torej zelo cenimo. Um, to vaše sodelovanje, vašo navdušenost in smo tudi odprti za nadaljne razprave. Hvala. Hvala lepa, zelo pomembno sporočilo. Lepo, da ste odprti za dodatno sodelovanje. In pa, da lahko tudi poprašamo po dodatnih informacijah, če želimo. Gospod Van Nistelrooy, nekoliko ste pozni, ampak bil sem zunaj, tam sem pritisk, najprej sem razmišljal, potem pa sem pritiskal na stisko predsedstva. No, ampak sedaj sem pa tukaj ponovno v dvorani in bi rad tole povedal. No, gledajte, kaj me skrbi, pa tudi koga drugega. V redu, ja, razumem to povezavo med um, SF in pa semestrom in pa priporočil v posamečnih državah. Glede, stvar je v tem, da ne vemo točno, na katero smer bomo šli ali pa na katero raven. Glejte, poglejte si mojo državo. Mi smo ta socialni sklad dali v Ministrstvo za socialne zadeve in pa za poslovanje. In tam, v tem ministrstvu, potem vodijo ta sklad. Nek pilotni projekt so potem vključili v regije, skupaj z RDF-jem in pa drugimi projekti. In potem so imeli to politiko obeh peti medalje, torej socialno in pa politiko zaposlovanja. Tudi v Sofiji smo imeli konferenco v svezi s temi predloge in tam smo slišali bojazne. Nekateri menijo, da bi trenutna struktura lahko vodila v dodatno recentralizacijo. Uh, nekateri se bojijo, da bi države to prevzele same. Pomemben del SFA plusa je povezan tudi z nacionalnimi politikami. Skratka, tukaj gre za izvedljivost, tudi ja, subsidijarnost eh, je bila omenjena beseda že prej, no, ampak tukaj bi rač nekaj pojasnil. mislim, da moramo pri regah in mestah, mestih nekaj narediti, če ne bomo izgubili to priložnost. Potem kdo reče, gledajte, šel sem na ministrstvo za zaposlovanje in se dobil nekaj od Evrope. Ne, ne gre za to. To gre za socialni sklad skupaj z Evropo in Evropska zvezda mora zasijati, ne pa tista zvezda z ministrstva. Torej, prvič ste priporočili, da ne sledimo izkušnjam iz vaše države. Okay. Hvala lepa, sedaj pa gospa Preso, prosim. A je krivo in niste pa niste roj. This is a, a, a preoccupation. Ja, se strinjam, gospod Vanistro, to je res problem. Sedaj pa bom prešla na italijanščino. Eh, in effetti, in effetti, eh, questa è la preoccupazione. Ja, res je, res je. To je pomembna skrb in sicer da ta nujnost, ki obstaja, se pravi, da se koordinira regionalne razvojne politike, politike z področja zaposlovanja in z področja izobraževanja, eh, skupaj z splošnimi priporočili semestra, in priporočili za posamezne države, ampak tveganje je, da skozi vse to pride do renacionalizacije teh skladov, teh sredstev in da se socialni sklad loči od sklada za regionalni razvoj. To je ključen eh, pomislek, to bo razvidno tudi iz amadmajo. Mi nam reč vedno znova zagovarjamo načelo, da te politike lahko definiramo v nacionalnem, na nacionalni ravni. In ni, tu ni nobenega dvoma, da tu gre za splošni okvir. Ampak potem, kar zadeva konkretno izvrševanje politik, te pa lahko izvajamo le regionalno. Sploh, ko gre za največje države. Ne moramo si predstavljati eh, aktivne politike zaposlovanja, ki bi bile enake za vse. In resnično hudo bi bilo, če bi v trenutku, ko prihaja do vse večjih razlik med regijami, mi potem skušamo renacionalizirati razpoložljive resurse. To torej je nekaj, kar eh, zelo hitro predstavlja težavo, to je nekaj, kar nas eh, skrbi in kar želimo mi na nek način izpostaviti pred komisijo in dobiti jasna zagotovila. Eh, to, kot rečeno, je naš, naš ključni naš vključen skrb. Treba pa je upoštevati tudi, kako se razvija sama razprava na evropski ravni, glede tega, kako posamezne države lahko izvajajo politiko razvoja, v tem primeru specifično uh, politiko socialnega razvoja. Kolegica Mato je omenila tudi hitro rast ravni revščine v nekaterih državah. Torej sklad na socialni eh, razvoj, socialne inovacije je ključnega pomena in brez tega si ne moremo predstavljati socialne kohezije v Evropi, naprimer inovativne aktivne politike na različnih področjih bi bile nemogoče brez ustreznih prilagoditev kadrov, ljudi torej. Kajti te politike so v prvi vrsti namenjene ljudem, če ljudje niso pripravljeni razvijati vse skupaj s temi novimi politikami, potem se to, to nikako ne bo uspelo. Tako da to je zelo pomembna tema. Več kolegov je omenilo tudi sklad za prilagoditev globalizaciji, če tudi to ni sestavni del celotnega svežnja, ampak nobenega dvoma ni, da je to ena od tistih tem, ki pogosto zahtevajo ustrezno prilagoditev aktivnih politik za poslovanja. Tako da vsekakor mislim, da moramo vse to upoštevati. No, potem, kar zadeva enakost med spoloma, tega mislim, da še nismo pozabili eh, in eh, prej tega nismo omenjali, ampak dejstvo je, da je teh deset odstotkov namenjenih politikam za mlade predstavlja pomemben element, tudi jamstvo za mlade v ESF, je namenjeno ravno temu, da zadeve bolj strukturiramo, da izkoristimo pozitivne izkušnje iz jamstva za mlade, ampak da ne, eh, torej to bolj uvrstimo v osrednje politike, eh, ne da to ostane neka postranska stvar, kajte specifika brezposobnosti med mladimi je sestavni del sicer eh, splošne problematike visokih stopenj brezposobnosti v Evropi, ampak eh, brezposobnost med mladimi je še više, tako da to je specifičen problem mladih, ki mora postati zdaj strukturn element eh, politike katerega koli naslednjega socialnega sklada, ne le da je to samo še en privesek. Tako da mislim, da je edino prav, da je to mm, vključeno, ampak mm, sveda obenem tudi moramo verjeti, da na to nismo pozabili. Hvala. No, sedaj smo končali s prvo izmenjavo mnenj in že pričakujemo torej, um, vaš predlog poročila 3. septembra. Hvala lepa za to zelo aktivno predstavitev in pa za to, da ste tako, tako zgodaj začeli pripravljati ta predlog poročila. Sedaj pa gremo naprej. Hok, eh, misija v Washingtonu, ti si jo pa v Bostonu. Gospod Omar že je že preporočal o tem in sedaj še potrditev odločitev koordinatorjev. Kakšen komentar? Ne, ok, prav. Smo torej potrdili to odločitev koordinatorjev. Še kaj podrazno? Ne. V redu. Septembra bo naslednji sestanek. 3. septembra. Hvala lepa tudi tolmačem za vaše delo in zelo. Zelo cenimo vaše delo in želim vam tudi prijetne počitnice. Torej, um,